Eh, ¿no? Bonsoir, chers collègues. Si vous permettez, on va commencer notre réunion. Dobar večer. Če uh, dovolite, bi začela s sestankom in glede na to, da sem že deset let evropska poslanka, uh, lahko uh, uh, rečem in lahko mi verjamete, da dvorana ni bila še nikoli tako polna, kot je danes. Torej, začenjam s sestankom in vsem članom želim dobrodošlico na tem ustanovnem sestanku. Zato prosim, uh, prisluhnite temu, kako bo sestanek potekal. Najprej bomo izvolili predsednika, na to pa podpredsednike. Naj poudarim še to, da na žalost eh, na tem sestanku nimamo na voljo tolmačenja iz in v malteščino. Gospa von Storks, te želi besedo, izvolite. Ich habe eine Frage zur Prozedur. Hvala lepa. Imam vprašanje v zvezi z postopkom glasovanja. To vprašanje naslavljam na koordinatorje. Zanima me, ali nameravajo spoštovati sistem DONT eh, ali, oziroma ali želijo o posameznem mestu glasovati tajno. V parlamentu je dobro, če spoštujemo sistem DONT, položaje bi morali zasesti na demokratičen način, ne pa na osnovi ideologij. Vsaka skupina mora imeti pravico do določenega mesta, tako kot to predvideva tudi sistem DONT, zato sprašujem eh, koordinatorje vseh skupin, ali nameravajo ta sistem DONT spoštovati. Hvala lepa, gospa von Štoh. Mislim, da nimamo zdaj možnosti za začetek razprave o tej temi. Nadaljevati moramo s sestankom. Se Ampak kot ste rekli, kandidati, o katerih glasujemo, so kandidati, ki so vedno izbrani po donemu. Tako da si sama lahko le želim, da bo ta sistem upoštevan tudi na tem sestanku. Cilj tega sestanka pa je, da se sestavi predsedstvo odbora, torej da se izvoli predsednik in štirje podpredsedniki v skladu s poslovnikom. Po volitvah predsedstva bomo pod, odobrili še eh, koledar sestankov za odbor FAM in prisluhnili sporočilom eh, novo izvoljenega predsednika oziroma predsednice. Glede na to, da vsi polnopravni člani danes niso prisotni, vam želim sporočiti, kateri so nadomestni člani, ki eh, bodo nadomestili polnopravne člane. Gospa Galpelc, gospa Konstans Le Grip, gospod Deli, gospa Delmajer, gospa Lara Komi gospa Biljana Borzan, gospa Marita Ulfskog, gospod Mark Tarabella, gospa Bilbao Barandika, gospa Intveld in gospod Stefan Ek. Uh, naj poudarim, da če bo tu prišlo do kakšne spremembe, me morajo politične skupine o tem obvestiti, preden se začne z glasovanjem. Sekretarjat je pripravil uh, vse sezname, seznam prisotnih poslancev in če naj bo glasovanje veljavno, moramo preveriti kvorum. Kvorum predstavlja uh, četrtina članov odbora, torej mora biti prisotnih vsaj devet članov odbora na tem sestanku. Še pred glasovanjem o predsednici bomo preverili delovanje elektronske glasovalne naprave. seveda, omenila sem pred glasovanjem o predsednici. Če drugih kandidatov ne bo, bomo o, o predsednici glasovali z aplauzom. Dobili pa smo eno samo kandidaturo in to je kandidatura gospe Irače Garcia Perez iz skupine socialistov. Ali imamo morda še kak katerega kandidata za predsedstvo v odboru FAM. Če ne, potem prosim, da glasujemo z aplauzom. In čestitam gospe Irače Garcia Perez, s katero že dobrih deset let sodi sodelujemo in zato mi je v veliko veselje, da jo lahko pozdravim tu na predsedniškem omizju. Bueno, queridas eh, colegas, spoštovane kolegice, naj se vam najprej zahvalim za vaše zaupanje uh, s tem, da ste me izglasovali pred začetkom tega sklica. Upam, da bomo vsi kolegi v tem odboru. Uh, lahko dobro sodelovali in to z namenom, da dosežemo skupni končni cilj in sicer enakost med moškimi in ženskami. Na tem področju imamo pred seboj gotovo veliko dela in upam, da ga bomo lahko opravili z vašim sodelovanjem. Pri tem vas prosim seveda tudi za potrpežljivost, sploh v začetku našega dela, preden se bomo navadili na ritem dela našega odbora. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem o podpredsedniških kandidatih. E, ponovili bomo imena nadomestnih članov in sicer za e, skupino ELS e, Galpelc, Le Grip, Deli, Verhajen in Ann Holmeier. Lara Komi. Oprostite eh, za napačno izgovorjavo, se upravičuje predsedujoča. Upam, da bom v prihodnje svojo izgovorjavo popravila v skupino eh, SND Dančila Marita Ulfskog, eh, Mark Tarabella, skupina Alde, Bilbao Barandika, Ansofi Intveld, za skupino GUE Stefan Ek če tu ni sprememb, bomo nadaljevali z glasovanjem eh, za prvo podpredsedniško mesto. Najprej pa moramo ugotoviti, ali imamo kvorum za to glasovanje. In potem bomo nadaljevali z glasovanjem. S strani skupine ELS imamo kandidatko gospo Matera. In če ni drugih kandidatk ali kandidatov za prvo podpredsedniško mesto, bi prosila, da kar z aplauzom potrdimo prvo kandidatko. Ja, Hvala lepa. Želela bi odgovor na moje vprašanje, ali lahko koordinatorji povedo, ali se bodo pri vseh štirih eh, podpredsednikih držali sistema DONT, kako smo ga spoštovali sedaj v demokratičnem duhu. Zanima me, če je ta postopek previden za vsa štiri podpredsedniška mesta. Bueno, no podemos entrar a un debate al respecto de... No, oprostite, ne moremo se zdaj spuščati v razpravo o tem vprašanju. Mislim, da moramo nadaljevati z glasovanjem o podpredsednikih, tako kot je to določeno. In če imate kakšno pripombo konkretno v zvezi z glasovanjem, potem jo boste lahko podali. Tako da bomo zdaj glasovali o drugem podpredsedniškem mestu. Kandidatka se strani skupine Guje je gospa Ines Zuber. Imamo še, ka še kakšnega kandidata oziroma kandidatko. Torej lahko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 nadaljujemo z glasovanjem za tretje podpredsedniško mesto skupina SND predlaga gospod Blinke Viciute. Si no hay ninguna candidata más. Če ni drugih kandidatk, prosim, da potrdimo kolegico Blinke Viciute z aplauzom za tretjo podpredsednico. Izvolite, kolegica. Hvala. V redu. Zdaj pa bomo glasovali o četrtem podpredsedniškem mestu in sicer je skupina EKR podala kandidaturo gospe Borke Stork. Eh, gospod Tarabela, želite besedo? Ja, sam bi želel odgovoriti na vprašanje gospe von Stork ker dejansko bi lahko prišlo do zahteve po tajnem glasovanju o enem ali drugem kandidatu. Eh, Dontova metoda je že v redu, vendar pa mm, se lahko tudi zahteva tajno glasovanje in uh, s tem na to vpliva. In zato prosim za tajno glasovanje o kandidaturi gospe von Stork, ki je kandidatka za četrto podpredsedniško mesto. Hvala, kolegica, katere prijime, ki je bilo težko izgovoriti. Všeči dne sem zdumljena, že po tilu glasovanja. Četiro... Ja, hvala. Sem presenečena po štirih glasovanjih, nihče ni nasprotoval. Sem negativno presenečena, sedaj pa kar naenkrat pa boste sprejeli to neupravičeno zahtevo. To mislim, da je diskriminacija napram eh, našemu kandidatu. To je v nasprotju z demokracijo, elegancem, pa tudi z običajno diplomatsko prakso, bi rekla. Hvala. Sí, eh, la kolega Pirder pide la palabra. Thank you. Can't get my label back in. Uh, thank you very much. No, I, um... Hvala lepa. rada bi podprla to, da se tako glasuje, kajti tukaj v parlamentu ima poslanci vedno pravico, da glasuje po svoje vesti, kot se jim pač zdi. Sedaj pri tej zadnji kandidaturi mislim, da se je vzbudilo veliko čustev, zato mislim, da bolje, da glasujemo. Morda bi lahko celo glasovali o tem, ali naj imamo tajno glasovanje. Um, O tem pa lahko glasujemo, mislim, da tako, da dvignemo roke. El reglamento, el reglamento sta... V redu, poslovnik določa, da se lahko prosi za tajno glasovanje in tej prošnji se lahko ugodi, če jo podpira šest članov odbora. In glede na to, da sta zdaj že dve skupini podprli to prošnjo. Mislim, da ne potrebujemo več razprave o tem, ampak samo glasujemo, ali smo za tajno glasovanje ali ne. Če imate vaše kartončke, señora Sinanska. Gospa Sinanska. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem vyjadriť svoje veľké prekvapenie. Hvala. Moram reči, da sem zelo presenečena nad tem, da ta odbor, ki toliko govori o enakosti med spoloma, o enakovrednosti nasplošno, ki veliko govori o enakih možnostih in sedaj bomo v bistvu diskriminirali nekoga Prej smo imeli en postopek, sedaj pa drugačen postopek. To ni spremljivo, niti slučajno. Želimo biti svobodni, oziroma svobodne, in želimo glasovati prosto, svobodno. In to um, mislim, da bi moralo biti čisto jasno. Kje pa je tukaj sploh problem? Ponavljam, da ne morem uh, odpirati razprave, Poslovnik dopušča možnost, da se prosi za tajno glasovanje o enem izmed kandidatov, tokrat je to pač kandidatka za podpredsedniško mesto in zato lahko uh, to upoštevamo. In zato zdaj prosim, da najprej uh, z dvigom rok potrdim, potrdite, da se strinjate s tajnim glasovanjem. Prosim, dvignite roke tisti, ki se strinjate s tajnim glasovanjem. Torej, več kot šest članov je glasovalo za in zato bomo zdaj tajno glasovali o četrtem podpredsedniškem mestu. Entonces, eh, tienen ya todos ustedes, todas ustedes su tarjeta. Zato sprašujem, ali imate vsi svoje glasovalne kartice in ali ste jih ustavili v napravo. Zelen gumb je za glasovanje za gospo um, kandidatko, rdeč gumb je za glasovanje proti in bel gumb je za vzdržan glas. Gospa Zaborska, oprostite, e, svojo glasovalno kartico uh, sem pozabila na sestanku drugega odbora in uh, če želite, prosim, upoštevati tudi moj glas. Glasovala bom tako, da po odprtem postopku glasovanja. Dobro, zdaj pa začenjamo z glasovanjem. Glasujemo. Lotaro, 28, 28. Eh, cerramos el voto. Konec glasovanja. Trinajst glasov za, sedemnajst proti, en vzdržan glas. To pomeni, da gospa von Estork ni bila izvoljena za četrto podpredsednico tega odbora. el voto para la cuarta vicepresidencia se pospone a la próxima comisión. Glasovanje za četrto podpredsedniško mesto je predstavljeno na prihodnji sestanek našega odbora, do katerega upam, da bomo dobili kandidatko, oziroma kandidata, o katerem bomo takrat glasovali. Muy bien. Pasamos, pasamos al siguiente punto del orden del día. V redu. Naslednja točka je potrditev koledarja zasedanj za leto 2014. Vsi ste prijeli predlog z datumi sestankov in prosim, da to potrdimo. Koledar uh, je sprejet. In naslednja točka zadeva jezikovni režim. Ima kdo kakšno pripombo v zvezi s tem? V redu, torej je tudi to sprejeto. Zdaj pa sporočila predsedstva zadevajo potrditev predloga proračuna za eh, Evropsko unijo za leto 2015 za program Timetable. Program eh, je odobren do leta do 24. julija, do takrat imate čas uložiti predloge sprememb. Uh, Eh, glasovali pa bomo o tem na sestanku odbora 3. septembra, torej po poletju. Še enkrat, 24. juli je rok za uložitev predlogov sprememb za proračun in 3. septembra bomo o tem glasovali. Če nimate ničesar dodati, hvala lepa za prisotnost in se vidimo na naslednjem sestanku.